Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, nadaljevali bomo z delom. Pozdravljeni na zasedanju odbora za proračunski nadzor. Dnevni red je pred vami, nihče ni prosil za spremembo. Opozarjam vas na to, da je dokumentacija na voljo v elektronski obliki, jezik, ki so na voljo so tudi navedeni, zdaj pa zapisnik, januar, februar in marec, sprejeli bomo zapisnike in kot vedno velja, da če se nihče ne javi do konca srečanja, bodo zapisniki sprejeli četrta točka, imeli bomo javno predstavitev skupaj z odborom za notranji trg in varstvo potrošnikov na področju carinskih goljufi. Tukaj sta soporočevalca gospod Kon in Klinc iz odborov Kont in Imko in kasneje bomo omenjali tudi predsedujočega te javne predstavitve. Povedati vam želim, da je to za odbor za proračunski nadzor pomembna tema in to mora ostati na dnevnem redu. To je ena naših zadnjih sej carinske goljofije bomo obravnavali na tej seji, pa morda še na kakšni. Mislim, da je to pomembna tema, o kateri lahko govorimo skupaj z odborom IMKO. Imeli bomo predstavitev študije, govorili bomo o sodelovanju nacionalnih organov na področju preprečevanja carinskih goljofij pozdravljam gospod Nurk in gospoda Vanderpala, ona je vodja projekta in tudi on je vodja projekta. Prva prihaja iz Združnega kraljestva, drugi pa iz Belgije. Kdo želi prvi besedo? Izvolite. Pozdravljeni gospe in gospodje, poslanke in poslanci, Predstavitev bova imela oba, jaz, Johan van der Pal iz Belgije in gospa Elin Nurk iz Deloitte UK. Študijo smo pripravili skupaj z ekipami in podati vam želimo pregled, kako delujejo goljofije na področju carin in DDV in kako to vpliva na finančne interese EU in kako trenutno deluje mehanizem za sodelovanje med nacionalnimi in davčnimi organi ter organi pregona. Pogledali si bomo tudi, kako bi to lahko uporabili v prihodnosti. Naša študija bo podlaga za nedavno razpravo danes popoldne. Strokovnjaki bodo podali svoje mnenje. Gospa Nurk bo govorila o ciljih, o ozadju in o rezultatih študije, jaz pa bom potem predstavil priporočila. Nekaj časa bo tudi za vprašanje in odgovore. Hvala lepa. Draga predsednica, poslanke in poslanci, gospe in gospodje, hvala lepa za priložnost, da smo tej javni predstavitvi. Hvala, da ste nam dali priložnost, da lahko predstavimo študijo. Na začetku nekaj o zadnjih informacij. Študija zadeva učinek carinskih goljufij in goljufij na področju DDV na proračun EU. Govorili pa bomo tudi o učinkovitosti sodelovanja nacionalnih organov pri preprečevanju teh goljufij. Carinske goljufije in prispevki DDV, prispevajo oziroma predstavljajo dve komponenti od treh v proračunu EU. Tretja komponenta je bruto nacionalni prihodek BND in Če prihaja do izgub v proračunu zaradi goljofi, se to nadomesti z prispevki iz BND. ti prispevki se konstantno zmanjšujejo, prav gotovo tudi zaradi goljufij. Štiri cilje smo imeli za študijo. Prvič, želeli smo oceniti ravni carinskih goljufij in goljufij na področju DDV, potem smo želeli oceniti obstoječe kanale sodelovanja za preprečevanje teh goljufij. Na to smo želeli oceniti tudi predloge komisij v zvezi z izboljšanjem preprečevanja goljofi, na koncu pa smo želeli podati tudi nekaj priporočil za morebitne izboljšave. Študijo smo izvajali od septembra 2018 do konca januarja letos. Naša analiza in priporočila temelijo na delu in intervjujih z relevantnimi institucijami, kot so komisija, računsko sodišče in OLAF, govorili pa smo tudi z nacionalnimi carinskimi in davčnimi organi, govorili smo z Belgici, Estonci, Italijani, Nemci in Grki. Zdaj pa vas lepo prosim, da mi dovolite predstaviti sklepe naše študije. Prva naloga je bila, da ocenimo učinek goljofij na področju carine na proračun EU. Po podrobnih raziskavah smo morali ugotoviti, da izgube ni mogoče oceniti. Ni mogoče podati niti okvirne ocene. Obstajajo možnosti, da se oceni izguba pri posameznih primerih, ampak ni bilo mogoče oceniti celotne izgube. Zakaj? Zato, ker trenutno ni dogovorjene metodologije za izvajanje zanem, zanesljivih meritev izgub na tem področju. Torej, tudi podatkov ni na voljo. Vendar vse se začne z metodologijo. Metodologija bi potem morala upoštevati tudi izzive zaradi pomankljivih podatkov. Raziskave kažejo, da so carinski nadzorni ukrepi pomanjkljivi in ne ustrezajo potrebam, zato ker se pojavljajo goljofije tudi zaradi e-trgovine. Oblasti se zavedajo teh izzivov in si prizadevajo, da bi se spopadli z novimi oblikami goljofij. Pragmatično se lotevajo najprej tistih, kjer je tveganja največ, naprimer carinski postopek 42 ali CP 42 je en takšen primer goljofij. Preučili smo tudi značilnosti schem goljofij in tudi pomanjkljivosti v sistemu, ki omogočajo to goljofijo, kar zadeva carinski nadzor. Ugotovili smo, da učinkovitost nadzora niha med državami članicami. Zato ni enakovrednega izvajanja carinske zakonodaje na zonanih mejah EU. Ampak carinska meja je samo toliko močna kot najšipkejši člen. In zdi se, da goljufi vedo, kje so ti šipki členi. Razlogi za šipkejši nadzor so različni. Naprimer, carinski organi imajo več nalog in naprimer varnost je pogosto najvišje na seznamu prednostnih nalog in to više od pobiranja carin in dajatev na področju DDV. Države članice zadržijo 20 odstotkov pobranih carin, ostalo gre v proračun EU in to ne pokrije stroškov, zato morajo carinski organi izvajati vedno bolj zapletene oblike nadzora. Kar zadeva značilnosti uvoza, države članice naprimer se borijo zdaj proti specifični schemi, gre za goljofijo CP42, to je poseben postopek, ki se uporablja v primerih, ko se blago uvozi v eno državo članico in potem izvozi v drž drugo državo članico. Po zakonodaji bi morala davek in carina biti plačena v cini državi in ne v državi uvoza. Ampak blago nikoli ne pride v ciljno državo, vsaj ne uradno. Po uvozu blago izgine in DDV se ne plača. Če se to združi z pomenkljivo oceno vrednosti, to pomeni izgube tudi na področju carin. Mi smo izvedli posebno študijo primera v, v Pirejih. več preiskav trenutno teče, zato še ne moremo potegniti sklepov, ampak šestkrat se je povečal uvoz, kar naenkrat, vendar eh, pobrane carine se niso povečale in to vzbuja pomisleke. Ampak šlo je samo za en primer in težko je iz tega potegniti kakšne bolj splošne sklepe da goljofije pri uvozu ima lahko več oblik. Naprimer, gre za navajanje preniske urednosti. Tako DDV kot carina se izračunata na osnovi navedene urednosti in to vodi do izgub. Težko se je boriti proti prenisko navedeni urednosti, potrebovali bi dejanske podatke, naprimer o plačilu za blago. In tudi napačna klasifikacija lahko pomeni, da se izgubi nekaj carin. Določeno blago pa je lahko tudi predmet znižene stopnje DDV in to pomeni, da se izgubijo prihodki tudi tukaj. Carina je morda odvisna tudi od države izvora. Če se ponaredi država izvora, lahko to pomeni, da so carine nižje. Največje izgube pa so seveda izgube na črnem trgu, kjer se davki in carine sploh ne plačajo in tukaj sploh ni podatkov, na osnovi katerih bi lahko ocenili celotno izgubo. V študiji smo tudi preučili sodelovanje med različnimi organi in ocenili smo njihovo učinkovitost. Ugotovili smo, da obstajajo različni kanali sodelovanja, ampak ti se trenutno ne uporabljajo dovolj za to, da bi se borili proti carinskim goljufijam. Pa vendar ugotovili smo nekaj dobro delujočih kanalov sodelovanja, lahko bi rekli, da gre za najboljše prakse na področju čezmejnega sodelovanja. Omenimo lahko dve. Prvič, Eurofisk, to je mreža, ki omogoča učinkovito izmenjavo podatkov za zgodnje odkrivanje goljufij, nacionalni organi to mrežo zelo cenijo. Drugi primer pa gre, pa se imenuje Celbet. 11 držav članic sodeluje pri preprečevanju carinskih goljufij na vzhodnih mejah EU. Sodelovanje med nacionalnimi organi bi lahko bilo veliko boljše. To velja tudi za sodelovanje med organi pregona še posebej na področju preprečevanja carinskih goljufij. Vendar ugotovili smo kar nekaj pozitivnih trendov in videli smo, da je tudi sodelovanja vedno več. Na koncu smo ocenili dejavnosti Evropske komisije pri tem, da bi okrepili sodelovanje na področju preprečevanja goljufij. Ugotovili smo, da se komisija zaveda izzivov in problemov in si prizadeva to rešiti. Videli smo, da krepijo pristojnosti Olafa in oblikovanje Evropskega javnega toživca tudi predstavlja velik potencial. Za komisijo se zdi, da je eden največjih izzivov ta, da države članice ne želijo sodelovati pri tem in to je morda povezano z nezadostnimi spodbudami v sistemu. Vendar obstajajo tudi področja, kjer bi potrebovali več sodelovanja Evropske komisije, naprimer pri merjenju vrzeli na področju izgubljenih carin. Zdaj pa še priporočila, tukaj pa bo besedo dobil moj kolega Jan. Hvala. Hvala, Eli. Priporočila. Priporočila smo razdelili na splošna priporočila, kako bi se lahko bolje lotili carinskih izgub in druga skupina priporočil zadeva, kako bi lahko izboljšali sodelovanje. Če si pogledamo prvo kategorijo, vidimo lahko, da bi bilo dobro, če bi najprej izmerili količino izgubljenih carin. Najprej potrebujemo metodologijo tukaj, kajti ko bomo to vrzel lahko izmerili, bomo lahko tudi lažje sporočali javnosti in drugim, kako, to je, kako pomembno je to in kako. Videli bomo, koliko izgubimo na tem področju. To je prav gotovo priporočilo, ki bi ga mi imeli in vidimo, da na področju DDV že obstaja dobra metodologija in kar nekaj dobrega dela je bilo opravljenega na tem področju. Drugič, carinski postopki bi lahko bili boljši, če bi bili na voljo boljši podatki, zato da bi carinski organi in davčni organi imeli boljši dostop do transakcijskih podatkov, tudi kar zadeva finančne transakcije, kajti to predstavlja osnovo za čezmejne premike blaga. Trenutno obstaja predlog v zvezi z zagotavljanjem podatkov ponudnikov plačilnih storitev, seveda. Rešiti pa bi bilo treba vprašanje mehanizma in zbirke podatkov, zato da bi lahko s temi podatki ustrezno ravnali in jih uporabili za preprečevanje goljufij. In tretjič, menimo, da bi morali poskusiti preprečiti tudi iskanje najboljših podatkov in najbolj ugodnih pristojnosti. Nacionalni carinski in davčni organi bi morali sodelovati pri preprečevanju carinskih goljofij in uh, povezati bi morali del carin, ki jih obdržijo, z delom, ki ga vložijo v izterjavo, ne samo, da imamo pavšalne zneske na tem področju. Kar zadeva možnosti sodelovanja, Nekaj dela je bilo že opravljenega, tudi mehanizmi so že na voljo, delo je bilo opravljeno v zadnjih nekaj letih. Naše sporočilo bi bilo predvsem v tem, da bi bilo dobro te mehanizme čim bolje izkoristiti. Mislim, da bi morali poskrbeti za več pripravljenosti za to, da bi te mehanizme uporabili in izboljšali. Prav gotovo obstajajo najboljše prakse, ki bi jih lahko uporabili. Eli je že omenila Eurofisk. V Eurofisku že obstajajo določeni elementi povezani z e-trgovino in goljofijo CP42, vendar to bi lahko še razširili na druga carinska področja. Tretjič, posvetiti bi se morali izterjavi, tudi če se ugotovi, da prihaja do carinskih goljofij, vidimo, da je stopnja izterjave nizka v primerjavi z odkritimi količinami. In v tem smislu vidimo, da bi lahko izboljšali izterjavo, ki se izvaja na nacionalni ravni. Olofu bi lahko dali več pristojnosti za to, da bi podpiral prizadevanja za uspešno izterjavo na nacionalni ravni gre pa tudi seveda za preprečevanje goljufij in kaznjivih dejavnosti. Zato je EPO ali Evropski urad javnega toživca zelo dobra rešitev in tudi tukaj bi lahko imeli kar nekaj uspeha pri preprečevanju carinskih goljufij. To so priporočila v zvezi z novimi mehanizmi. Seveda pa je tudi na vsakdanji ravni zelo pomembno, da carinski organi sodelujejo tudi v okviru sodelovanja z Evropsko komisijo. Te postopke je treba še izboljšati. Ukrepati je treba predvsem na regionalni in dvostranski ravni, kajti to je najboljši način za preprečevanje organiziranega kriminala in organiziranih eh, carinskih goljofij. Hvala lepa za vaš čas, pripravljena pa sva seveda na vprašanje, lahko zdaj ali pa morda kasneje. Mislim, da bomo vprašanja pobrali na koncu. Hvala, hvala gospa Nurk, gospod Van der Pajl, to je bila zelo zanimiva predstavitev. Hvala, hvala gospod Klinc, da ste se oglasili pri nas. Predlagam, da nadaljujemo začeli bomo s prvim krogom. Gre za preprečevanje carinskih goljofij, govorili bomo o trenutnih izzivih. Pozdravljam dr. Petra Kellerja, on prihaja iz nemškega carinskega organa in z nami je tudi gospod Zigi Vitver iz mm, nemškega policijskega sindikata. Izvolite. Frau Gressle, vielen Dank, Herr Kohn. Hvala lepa, gospod Gresle, hvala, gospod Kuhn, hvala, gospod Klinc. Morda bi bilo dobro, če najprej spregovori eh, uprava, potem pa sindikat, čeprav zelo dobro sodelujemo. Hvala kolegom iz Deloita, čestitam vam za odlično opravljeno študijo. Časa ni ostalo veliko, zdaj pa bom predstavil praktične vidike preprečevanja carinskih goljofij v eni državi v Nemčiji. Bomo videli, kako se to povezuje z rezultati študije. Po pogodbi EU so vse države članice, tako je navedeno v tretjem členu, zavezane k temu, da upravljajo s tveganjem. Bom še enkrat začel. Pri carinski goljofiji je tako, da se lahko sklicujemo na tretji člen Evropske pogodbe. Tam je navedeno, da je treba upravljati s tveganjem, treba je preveriti uvoženo blago. Komisija je podala predloge in Nemčija in samo za Nemčijo lahko govorim. Nemčija ima stalen nadzor nad podatki in blagom, ki se uvaža, ne glede na to, ali se to uvaža preko morja, zraka ali po cesti. Podatke ovrednotimo, v Zvezdni republiki Nemčiji je to organizirano tako, da imajo carinski organi dostop do različnih zbirk podatkov, če so te zbirke podatkov na voljo na zvezdni ravni in, če, eh, in to zato, da bi lahko ocenili tveganje. Toliko o mehanizmu. Nemški carinski organ ima v našem organu še specifično funkcijo ocenjevanja tveganja, zato da oceni možnost pobiranja carin, gre za eh, lokalizacijo blaga, ki bi lahko bilo nevarno, naprimer droge in zdravila. Upravljanje s tveganjem vodi do tega, da lahko opozarjamo kolege na morebitno tveganje pri uvozu tega blaga v skladu z določenimi prednostnimi nalogami, seveda. Potrebujemo sistem, ki omogoča, da najdemo blago, ki ga iščemo, uvoza pa je seveda zelo veliko kar zadeva finančno eh, stran pri pobiranju carin. Tukaj se pojavljajo tveganja, ki jih poznamo. Gre za uvoz blaga, za katerega veljajo posebne carine, kajti uvozniki radi navajo lažnive ali ponarejene račune, zato da ne bi plačali carin in te carine so med, običajno med 40 in 70 odstotkov. To so naprimer protidampinške carine in to ima kar veliko ulogo. Vsaka država članica mislim, da se spopada s temi izzivi na področju zlasti protidampinških carin. Vendar upravljanje tveganja je običajno nekaj, kar opravljamo zato, da zagotavljamo ustrezne informacije svojim kolegom. Vprašanje je, koliko carin izgubimo. No, če želite to vedeti, je treba izvesti tako imenovano študijo neznank. Mi v Nemčiji poznamo samo tisto, kar odkrijemo. Tisto, česar ne vemo, je neznano, tega ne moremo opisati s podatki, ampak to je jasno tudi na osnovi kriminoloških preiskav. Gre za preiskovanje neznank in težko je vedeti, kako velik problem je ta problem z carinskimi goljufijami. To samo ob strani kar zadeva postopek, glede ugotavljanja tvegan, tukaj imamo ustrezen nadzor. Rezultat je ta, da se carina ustredno izračuna, ampak eh, običajno gre za lažnivo navajanje carin. V Nemčiji se potem sproži preiskovalni postopek. V Nemčiji je tako, da imamo ustrezno službo na centralni ravni, ki izvaja preiskave. Tam delam tudi sam, mi povezujemo te preiskave in če je treba, komuniciramo tudi na mednarodni ravni. Posebni postopek predstavlja ta postopek CP42 ali 4200. To je primer poenostavitve, kaj ti pri uvozu se je mogoče odpovedati carini, vendar vsi morajo potem poskrbeti, da se dajatve plačajo kasneje tveganja v zvezi s tem je študija ustrezno predstavila. Vsaka država članica vidi, da je to poseben izziv, vendar države članice in komisija morajo ustrezno komunicirati in odkrivati ta tveganja. Uredba 904 je uredba, ki ureja komuniciranje teh uh, organov, ki so s tem povezani, s tem primerom goljufi. Tudi z vidika prakse lahko rečem, da so norme sodelovanja med državami članicami in s komisijo, tudi strani uprave, zastavljen tako, da uredba predstavlja osni, odlično podlago. Uredba 515 zastavlja sodelovanje s komisijo in z Olafom. Jaz vedno govorim, da če ne bi bilo Olafa, bi ga morali vzpostaviti, kajti Olaf omogoča, da ukrepamo na mednarodni ravni v zvezi z goljufijami. OLAF že imamo in to je ena najboljših institucij, ko govorimo o pobiranju carinskih dajatev. Tudi drugi organi so na voljo na evropski ravni, ampak eh, z vidika Nemčije lahko rečem, da imamo partnerje v Europolu in To pomeni, da ne sodelujemo samo s posameznimi državami članicami, ampak tudi z evropsko ravnjo. Zato lahko rečem, da je mednarodno sodelovanje zaenkrat na zelo visoki ravni. Še nekaj komentarjev v zvezi z priporočili študije. Trenutno se govori o direktivi iz leta 2006 in tudi uredbo 904 naj bi spremenili. V svetu govorijo o teh vprašanjih in povedem lahko, da se Nemčija aktivno udeležuje teh razprav. Kar zadeva vprašanje spodbud, Za Nemčijo lahko rečem, da Nemčija ne izhaja iz tega, da bi finančna spodbuda pripeljala do tega, da bi države članice bile uspešne na področju odkrivanja carinskih goljofij. Ampak eh, v Nemčiji imamo svoje mehanizme in mi lahko podajamo ocene samo na osnovi tega. Nemčija si zelo prizadeva za to, da se loti carinskih goljofij čim prej. Kar zadeva Eurofisk, povem lahko, da je Eurofisk dobra institucija, dobro teče izmenjava tudi s komisijo Europolom in Frontexom. V delovni skupini sveta za carinska vprašanja se govori tudi o trenutno odprtih vprašanjih. Omenjen je bil tudi Evropski urad javnega toživca. To je evropska pobuda, upamo, da bo zdaj vse lepše in boljše. Nažalost, v tem ne sodelujejo vse države članice in to bi bila velika prednost, da bi imeli torej pravno enoten prostor za organe pregona. Tega trenutno ne bo in materialno pravno se bodo pojavile težave tukaj, države članice pa bodo morale to rešiti, kajti obstajali bodo mešani primeri, kjer bomo imeli nacionalne davke in tudi tradicionalna lastna sredstva. Dobro, več v študiji morda kdaj drugič. Nemčija si bo seveda prizadevala za to, da bi izboljšali mehanizme za preprečevanje goljofi. Zdaj pa se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa, gospod Keller. Zdaj pa besedo dobi gospod Vitver. Ladum. Najlepša hvala za vabilo in najlepša hvala za to, da lahko tukaj predstavim govor v imenu našega sindikata. Rad bi vas pozdravil v imenu Franka Bukhoferja, ki je vodja našega sindikata. In tudi sam bi se vam rad zahvalil, da ste nas povabili. Policijski sindikat daje veliko pozornost kazenskemu postopku, še posebej pa preprečevanju kršitev. Naše delo se posveča dvem eh, področjem: upravljanju carine in eh, pa carinski službi. To je zelo podobno policijski strukturi, vendar pa ne gre za dejanske policiste. Naš, naši cariniki spadajo v zvezo z nemške policije, vendar pa ne gre za dejansko policijo. Torej, deluje v skladu z policijskimi določbami in pravili, vendar pa cariniki nimajo statusa policistov. Če si pogledamo mednarodni kontekst, potem vidite, da je carinska služba podvržena pravilniku iz leta 1997 in eh, konvenciji. In eh, v AO iz leta 1955, eh, ki zadeva zbiranje davkov, Neapel 2 pa govori o preprečevanju kaznivih dejanj in preganjanju kaznivih dejanj. Če si pogledate, kako poteka sodelovanje nacionalnih carinskih služb, potem moramo povedati, da se pristojnosti razlikujejo od države članice do države članice. Policisti so pristojni v nekaterih državah, ko pride do kršitev, v drugih državah pa so zato pristojni cariniki za sproženje kazenskih postopkov. Kjer so zato pristojni cariniki? so pristojni, čeprav ne gre za policijske organe. Veliko krat pride do težav za, pri sodelovanju v praksi, kajti policijski organi v teh državah naletijo na težave predvsem, ko gre za izmenjavo informacij med policijskimi in carinskimi organi, oziroma v to vložijo ogromno truda in energije, da razložijo določenim državam eh, članicam, in to se dogaja v Nemčiji, da gre za de facto policiste, vendar pa formalno niso policisti. Zato pride do pomankanja izmenjave informacij oziroma pride do nejasnosti glede sodnih postopkov, ker tukaj potem ne velja konvencija iz Neaplja, kar pomeni, da se morajo držati dru drugih pogodb, mednarodnih sporazumov, kar zahteva ogromno časa kar seveda ovira sodelovanje znotraj konvencije z Neapla 2. Mi si prizadevamo za vse evropsko tesno sodelovanje in boj proti carinskim goljufijam in kaznivim eh, eh, dejanjem, še posebej, ko gre za organiziran kriminal. Mi menimo, da smo lahko uspešni samo, če vzpostavimo primerljive strukture in organe v državah članicah. lahko bi dobili finančno policijo, ki bi izhajala iz carinskih organov, ne carinske družbe, ali pa če to izhaja iz policije, mi imamo razloge za in proti. V Italiji imamo naprimer Guarda di Finanza, ki so policisti in eh, ti delujejo zelo učinkovito in ta sistem odlično deluje. zato, da bi v Evropi lahko dosegli bolj učinkovit boj proti carinskim goljufijam in kaznjivim dejanjem na tem področju, menimo, da je najboljši način, da poenotimo organe pregona in strukture za kazenski pregon. da bi policisti komunicirali s policisti, cariniki s cariniki, ne pa cariniki s policisti, kajti tukaj prihaja do ovir in do težav, kar pomeni, da to škoduje našemu trudu za bolj učinkovit boj proti tihotapljenju. Sedaj sem že pri koncu moje predstavitve. Rad bi se zahvalil še enkrat, da ste mi dali možnost, da tukaj predstavim naše stališče. Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi, da ste se držali do minute natančno vašega odmerjenega časa. Imamo še nekaj govornikov in jasno je, da bolj, ko se poglobimo v podrobnosti in detalje, vidimo, koliko težav je. Vidimo tudi, mm, da države članice niso najbolj pripravljene na to, da bi se odrekle svojim pristojnostim in da bi se bolj učinkovito Eh, lotile izmenjave informacij. To ni tako samo po sebi omevno. Sedaj gremo na naslednji panel. Sklop govornikov gre za razvoj politik in najboljše prakse. Tukaj imamo predstavnika računskega sodišča, svetovne carinske organizacije, OLAFA in iz komisije. Prva je na vrsti gospa Lindström, Lindström iz računskega sodišča. Najlepša hvala, najlepša hvala, da ste me povabili na to javno predstavitev. Rada bi se zahvalila tudi kolegoma iz Deloita za zelo zanimivo poročilo. Sem članica računskega sodišča, ki je prestojna za zbiranje carinskih dejatov in financiranje Evropske unije. Zato je za nas vprašanje carinskih goljofij zelo pomembno. Rada bi tudi omenila, da sem jeseni leta 2018 bila pristojna za dve poročili. Eno poročilo o um, novem programu za Evropsko unijo in poročilo o uredbi OLAF-a v sodelovanju z uradom Evropskega tožilstva v, povezava, v povezavi z učinkovitostjo preiskav OLAF-a. Boj proti goljofijam poteka venomer neprekinjeno, moramo se lotiti vzrokov, obsega in narave goljofitev. To obstaja na strani prihodkov in odhodkov evropskih finančnih sredstev. Ne gre samo za to, da izgubljamo sredstva, ampak da popušča tudi zaupanje v učinkovito porabo sredstev in denarja davkoplačevalcev. Če si pogledamo področje carinskih goljufij, bi rada povedala nekaj besed v zvezi s tem, kaj smo storili mi na računskem sodišču. Potem pa bom na kratko predstavila tudi obseg carinskih goljufij in povedala tudi nekaj besed v zvezi s tem, kaj lahko storimo, da se bolj očikovito lotimo boja proti carinskim goljufijem. Rada bi izpostavila tudi nekaj izzivov, o katerih smo tudi že kaj slišali danes. Računsko sodišče je zelo aktivno na področju carine v okviru našega finančnega izkaza. Tam opravljamo analizo naknadnih pregledov. To smo uporabili leta 2014 in 2014, kot tudi leta 2015 in 2016. Povdarili smo težave eh, glede nezadostnega eh, ovrednotenja blaga z Kitajske. To smo pravili leta 2014 in tudi poudarili pomembnosti pra, do, zadostnih in pravilnih informacij. Leta 2015 smo opravili tudi poročilo o goljofijah na področju carino, sredožili smo se predvsem na goljofijo v zvezi z DDV-jem. Imamo tudi poročilo leta 2017, kjer imamo bolj celovito analizo problematiko goljofij. S tem uspešno smo popravili tudi nekaj priporočil jeseni leta 2018 pa smo objavili posebno poročilo o izvajanju carinskih informacijskih sistemov, kar je ključnega pomena za boj proti goljofijem. Sedaj pripravljamo poročilo v zvezi z elektronsko trgovino, kjer bomo analizirali problem pre majhnega vremena nezadostne prijave pošiljk zakaj gre pri carinski goljofiji, kakšen je obseg, o kakšnem obsegu govorimo. Zelo težko je odgovoriti na to vprašanje. Tako sta povedala tudi kolega iz Deloita. Na to vprašanje ni lahko odgovoriti. Dobili smo oceno komisije, do sedaj pa nismo odkrili celovite študije, ki bi nam ponudila zanesljive številke glede obsega te težave. Vemo, da je obseg velik v Združenem kraljestvu, imamo težavo nezadostne prijave oziroma preniske ovrednotenje izgubijo do 2,2 milijarde evrov, kar je jasen znak, da je treba tukaj resnično sprejeti ukrepe. Tehnike rodarjenja podatkov lahko odkrijajo vzorce in to predstavlja zelo učinkovito orodje za boljše odkrivanje in preprečevanje carinskih goljufij. Na tem grafu to ni najbolj razvidno, vendar pa tukaj vidite razvoj količine premalo ovrednotenega in prijavljenega blaga, ko gre za uvoženo blago. Tukaj vidite operacije državčanske komisije in OLAF-a. Še vedno prihaja do goljofij pri uvozu kot vidite pri državčanci številka ena, kjer se je količina celo povečala. Zakaj? Zaradi tega, ker zrnokrestvo ni sprejelo zahtevanih ukrepov. Carinska unija je veriga in ni močnejša od najšipkejšega člena. Če ena država članica ne izvaja zahtevanih ukrepov, to vpliva na tok goljofijevega uvoza drugot. To je zgled za to, kako zelo pomembno je pridobivanje podatkov in rodarjenje podatkov, zato da lahko odkrijemo eh, takšne tokove in goljofije prej. Nekatere izzive smo že slišali danes, rada bi jih samo še nekaj dodala. V našem posebnem poročilu z leta 2017 je razvidno, da čeprav se prihodki stekajo v evropski proračun, imajo države članice zelo malo finančnih spodbud, eh, da opravljajo učinkovit carinski nadzor in eh, da izboljšajo zbiranje carinskih dajatev. Potrebujemo tudi enotno izvajanje nadzorov, sedaj imamo 28 carin in eh, kot je razvidno iz primera Združnega kraljestva, je zelo hitro razvidno, kje je najšipkejši člen, to so lahko pristanišče, letališče ali tako dalje. Treba je vzpostaviti tudi ravnovesje med eh, hitro, hitrim sproščanjem blaga in nadzorom. Zelo pomembni zaključek je, da je nujno potrebno, da imamo čim sodobnejši informacijske sisteme teme. Kot vidite iz poročila leta 2018 smo še zelo daleč od tega, da bi imeli podatkovno bazo oziroma informacijske sisteme, ki bi nam omogočili analizo tvegan in da bi se ciljno usmerili v tvegane pošiljke. Najlepša hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala. Vam lahko zastavimo nekaj vprašanj, da bolje razumemo vaš vašo predstavitev. Omenili ste izgube na področju carinskih eh, dajatev in da je prišlo do izgube v vrednosti 2,2 milijarde evrov oziroma kresov zaradi prenisko vrednotenega blaga iz Kitajske. Koliko imamo te izgube v celoti v vseh državah članice, na koliko vi ocenite to izgubo? To je prvo vprašanje. In drugo vprašanje. Lahko poveste, za katere države članice gre pri državi članici 2 in 3 v vaši tabeli. Najlepša hvala za vprašanje. Te ocene še nismo opravili. Zelo težko je pridobiti zanesljive podatke, da bi to lahko storili. smo zelo previdni glede tega in eh, zato vam takšne ocene ne morem dati. Glede na podatke Združenega kraljestva pa lahko gotovimo, da je obseg res velik. Država članica dve je Slovaška, tri pa je Češka. Kot vidite v dveh, dveh državah, je količina prenisko vrednotenega vlaga upadla po izvedenih ukrepih. Sedaj pa ima besedo eh, gospod Pašupati Pande iz eh, Svetovne carinske organizacije. Izvolite. Lepo zdrav. Spoštovane poslanke in poslance, veliko čast mi je, da lahko tukaj spregovorim o zelo pomembnem vprašanju. Lepša hvala, da ste nas povabili. Veliko smo že slišali o carinskih goljufijah. Rad bi eh, k temu dodal še svetovni vidik in povedal nekaj v zvezi s tem, kaj počnemo vi v svetovni carinski organizaciji. Na carinske goljofije gledamo z dveh vidikov, fiskalne in nefiskalne goljofije. Vemo, da so te ponavadi povezane. To seveda ima velike finančne posledice in škoduje finančnim interesom držav članicam v, držav članicam v vseh eh, regijah. Imamo tradicionalne carinske goljofije, kot so napačna klasifikacija, prenisko vrednotenje. Vidimo pa tudi velike težave na področju elektronske trgovine. In zaradi tega dobivamo nove izzive, ko se lotimo boja proti carinskim goljofijam. Zelo pomembno je, da razumemo, vzorce, da razumemo, kje so pomankljivosti pri carinskih postopkih in politikah, kar seveda zahteva spremembe za to, da bomo lažje nadzorovali dobavno verigo elektronskih trgovin in da pravilno ocenimo, koliko carinskih dejatev lahko poberemo z tega naslova. Imamo tudi nezakovito trgovanje, kar lavno tako škodljivo vpliva na prihodke. Imamo izgube prihodkov zaradi dveh razlogov. To je zaradi zelo nizkih in eh, pošiljk nizke vrednosti. V drugem primeru pa imamo primere, kjer pride do namerne nižje v, v, prijavljene vrednosti in zaradi tega prihaja do vrzeli v prihodkih iz naslova carinskih dajatov. Pred kratkim smo tudi objavili tipologijo carinskih goljofij, Ravno tako objavljamo tudi poročila o carinskih goljofijah, da lahko izpostavimo in identificiramo različne vzorce po svetu. Na to gledamo z vidika prihodkov. To seveda vpliva na varnost, um, to je povezano s eh, nezakonito trgovino z drogami, eh, pranjem denarja. Imamo različne ocene, ki kažejo na to, In na to so pokazale študije, da velik del goljofij izhaja iz goljofije pri določanju cen. Potem pa imamo nezakonite škodljive snovi, škodljivo blago, um, teroristične dejavnosti, tihotapljenje in tako dalje. imamo tudi goljofije, ki izhajajo iz eh, Iz tega, da imamo predvsem težave zaradi prenisko ovrednotenega blaga in zaradi tega, ker gre v veliko primerjih za tih otapljanje in nezakonito prodajo. Pred kratkim smo objavili tudi okvir standardov elektronske trgovine. Objavili smo okvir standardov SAFE. Želimo tudi ugotoviti, če obstajajo alternativne možnosti za pobiranje dejatev, ko gre za eh, zelo poceni blago. Okvir standardov SAFE predstavlja zelo dober okvir za varnost in seveda olajša postopke in učinkovito pobiranje carinskih dajatev. Mi želimo opraviti tudi celovito oceno tvegan in upravljanje s tvegan. Zato pa potrebujemo podatke. Želimo se odmakniti od meja. Postopke je treba opraviti pred prihodom pošiljke in blaga, določene preglede pa je treba opraviti po tem, oziroma naknadno potrebujemo zadostne in kakovostne podatke, ki jih moramo prijeti pred prihodom blaga. Zato je treba upraviti oceno tveganja in potem izračunati potencijalno carinsko dajatov pred prihodom blaga. Predhodnica je govorila o rodarjenju s podatki. To je popolnoma nov projekt, kjer preučujemo različne možnosti, da bi lahko združili, zbrali, analizirali podatke, s katerimi bi lahko olajšali naše delo v digitaliziranem svetu. Treba je pogledati, kakšni so obstoječi vzorci na podlagi teh, pa tudi predvidevati dogodke v prihodnosti. Zato potrebujemo tudi organe pregona znotraj carinskega okvira, kjer zbiramo podatke in imamo tudi globalni, globalno mrežo organov pregona. Pomembno je tudi, da zbiramo podatke v okviru celotne dobavne verige. Imamo tudi podatke glede plačil, kar je zelo pomembno, da jih analiziramo v povezavi s carinskimi goljofijami. Vprašanje uvajanja modernih tehnologij je zelo pomembno vprašanje. Tehnologije tukaj igrajo ključno vlogo. piloti zbirajo podobe blaga pred prihodom in med prečkanjem eh, meja. S tem lahko preprečimo skrivanje in utajo blaga pri prečkanju eh, meja. Tudi veriženje eh, blokov je. Eh, zelo pomembna tehnologija, s katero bi lahko pridobili bolj kakovostne dodatke že pri izvoru. To in s tem bi se lahko bolj uspešno lotili boja proti goljofijam. Že nekaj desetletji govorimo o tem, da je treba izvajanje konvencijo, imamo svetovno mrežo carin treba je tudi pritegniti vse deležnike za to, da lahko dosežimo izmenjavo podatkov. Še posebej je treba povezati davčne organe in carinske organe. Treba je okrepiti sodelovanje, opravljanje pregledov. Na podlagi tega smo dobili nekaj odličnih rezultatov. Objavili smo tudi študije. In upamo tudi, da bomo lahko spodbudili nadaljne sodelovanje. Najlepša hvala, če imate kakšno vprašanje, vam bom s veseljem odgovoril na njih. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospod Filip Kermot iz komisije. Vi nam boste lahko povedali, kakšen je razvoj politik na evropski ravni. Najlepša hvala. Osredotočil se bom na razvoj politik na tem področju. Potem pa bo spregovoril še gospod Robling iz Olafa. Naj že sedaj na začetku povem, da smo zelo zaskrbljeni zaradi vprašanja carinskih goljufij v povezavi za zakonskim okvirom, ki ga imenujemo carinski kodeks Evropske unije. Tega o, že očinkovito izvajamo od leta 2016. Postopek posodabljanja carinske zakonodaje, na podlagi katerega smo oblikovali kodeks carinske unije, ima kot cilj oblikovanje močnejšega in krepkejšega, krepkejšega režima v Uniji, da bi dobili strože kriterije za poenostavitev carin in da bi dobili popolnoma digitalizirane sisteme po vsej Evropski uniji, s katerim bi se lahko povezale različne države članice v bolj učinkovit sistem. Kot veste, imamo eh, nekaj težav zaradi državčasovnih rokov pri uvajanju informacijskih sistemov pritiskamo na države članice, kajti večinoma gre za to v carinski uniji, da morajo države članice sprostiti tok podatkov, zato da resnično lahko eh, izvajamo bolj učinkovit nadzor. Komisija je objavila sporočilo ob koncu leta 2016 o upravljanju, na podlagi česa smo objavljali dvoletna poročila o dejavnosti znotraj carinske unije. Opozarjali smo na največje težave in ovire, ki jih je treba odpraviti in povdarjali, kako zelo pomembno je doseči kontinuiteto te politike in zagotoviti, da je ta politika učinkovita. Zato potrebujemo tudi finančne programe. To pravim zaradi tega, ker smo tik pred tem, da bomo sprejeli večletni finančni okvir. To je zelo pomembno, da komisija in države članice dobijo zadostno podporo, zagotovimo sodelovanje med državami članicami, da zagotovimo, da lahko carinski nadzor resnično poteka. Drugi del dejavnosti, ki so jih že omenili predhodniki in to je visoko na našem seznamu prioritet, to je povezava med DDV in carinskimi postopki. Tukaj gre za vprašanje utaje DDV-ja pri ovozu. Zato je treba ukrepiti zakonodajo, kot smo to storili v zadnjih letih. Sedaj smo dobili postopek CP40, na podlagi katerega bomo zagotovili bolj učinkovit nadzor. Podariti je treba, da gre tukaj predvsem za sodelovanje med carinskimi in davčnimi organi, da oboji lahko izvajajo svoje dejavnosti in svoj nadzor in eh, da goljufi ne bodo izkoristili luken oziroma nekomunikacije med obema organoma. Dobili smo tudi zakonodajo o e-trgovini. Poročilo, ki smo ga videli danes, opozarja na tveganje v zvezi z uvozom de minimis in nova zakonodaja odpravlja to možnost za uvoz, kar seveda odpira nova vprašanja v zvezi z nadzorom v prihodnosti. Tukaj je treba povdariti naslednje. Dobivamo nov vzorec za nadzor. Še posebej, ko gre za večje operaterje oziroma uvoznike vse na enem samem mestu, kjer je DDV zelo pomembno vprašanje za njih. Tukaj bi rad dodal še naslednje. Če odpravimo de minimis 22 evrov, lahko pride do situacije, kjer bo carina imela podatke o vsem uvoženem blagu, ne glede na vrednost od podjetja do stranke. Torej, najpomembnejše vprašanje za nas je, kako bi lahko upravljali s temi tokovi za bolj učinkovit nadzor. Carinski organi ne morejo namreč pregledati vsake pošiljke, ki prečka mejo. Videli smo tudi pomembne spremembe v zadnjih časih, lansko leto, naprimer, je komisija sprejela izvedben dogovor o kriterijih. To je pomembno vprašanje za celinski nadzor. Pomembno pa je, da opravimo oceno tvegan na enoten način po vsej Evropi. Kaj želimo doseči s to zakonodaj, zakonodajo? To je, da zbližamo različne elemente oziroma kriterije, na podlagi katerih bi države članice na enoten način izvedle oceno tveganja. S tem bomo začeli letos. Obstaja neprekinjen postopek z državami članice, da bo to učinkovito izvajanje to čim prej. Zato, da bomo lahko bolj učinkovito izvajali nadzor, imamo tudi ponostavljen postopek avtoriziranih gospodarskih operaterjev. Ideja je, da imamo trgovca, ki je za upankije registriran znotraj carinskega kodeksa, sodelujemo z državami članicami na podlagi tega, da ugotovimo, kaj se dogaja v praksi. Sedaj v tem trenutku smo skoraj že maja letos, kar pomeni, da bomo ponovno ocenili vse izdane avtorizacije oziroma dovoljenja, da pogledamo, kakšna so pravila in da se ta pravila učinkovito pravilno izvajajo. Treba je zagotoviti, da so ti operaterji čim bolj zaupanja vredni, da se lahko ko odmaknemo od tega področja in se posvetimo dosti bolj tveganim področjem. Poteka veliko dejavnosti, na področju smernic, še posebej, ko gre za vrednotenje carine. To smo že slišali od predstavnice računskega sodišča. Imamo tudi posodobljene dokumente v zvezi s smernicami za države članice, da zagotovijo, da se izvaja nadzor tudi naknadni nadzor po prečkanju in po deklaraciji, rinski deklaraciji. Imamo tudi program dejavnosti, ki jih izvajamo skupaj z državami članicami v zvezi z avtorizirani operaterji, zato da zagotovimo verodostojen postopek. Na začetku smo tudi slišali, da je zelo pomembno, da Selbet in Eurofisk začnemo izvati kot primer najboljše prakse. Selbet je carinska dejavnost, ki združuje strokovnjake carinskih organov vseh držav članic na vzhodni meji. To je znak sodelovanja, ki ga želimo spodbuditi. Za ilustracijo vam lahko povem, da najprej izmenjajo podatke v zvezi z oceno tvega na meji, potem pa imajo mrežo vseh mejnih nadzornih točk, kar pomeni, da sodelujejo na tej ravni, kar pomeni, da poteka zelo tesno sodelovanje, ki poteka ločeno od informacij, ki poteka od zgore nazor in obratno. Eurofiski je ravno tako zelo pomemben element na področju DDV-ja. Sedaj dejavnosti potekajo na področju zagotavljanja dela strokovnjakov Eurofiska, ki mora, ki mora potekati v sodelovanju s kolegi iz OLAF-a, kot tudi z Europolom. Imamo tudi predlog v zvezi z Eurofiskom, ki smo ga že prej omenili in to je dostop do podatkov v zvezi s plačili. To je zelo pomemben vedik, s katerim bi lahko okrepili naš nadzor. Zelo se zavedamo tega, da področje e-trgovine potrebuje poseben pristop, če želimo zagotoviti učinkovit nadzor. In za konec, gospod predsedujoči, moram podariti, da je zelo pomembno zbiranje zanesljivih podatkov. Računsko zadišče je to že omenilo. In strinjamo se, kako zelo pomembno je, da identificiramo potencijalne probleme in da sledimo različnim trednom in gibanjem. In še za konec. Zelo pomembno je, da vemo, da je ključno pomembno za prihodno sodelovanje s tretjimi državami, da zato lahko zagotovimo, da pridobimo podatke iz drugih virov, zato da okrepimo naš nadzor. Mislim, da lahko tukaj zaključim, ker sem že prekoračil odmerjen čas. Uh, Najlepša hvala. In predno damo besedo naslednjemu udeležencu v panelu, vas vprašam eno vprašanje. Vsi vemo, da je ena stvar pisati um, politike, drugo je pa dosledno jih izvajati. In vi kot um, član komisije, kaj mislite na področju boja proti goljofijam oziroma carinskim goljofijam? Ali smo um, dovolj dobri? ali enako slabi kot pri izvajanju drugih politik? Hvala za vprašanje. Zelo težko bi ocenil, lahko pa povem, da um, smo priča pravemu sodelovanju med državami članicami na področju carin. Lahko povem to iz lastnih izkušenj tudi na drugih področjih. V komisiji sem namreč delal in skupni interes so viri in to se dogaja v mnogih državah članicah. Premalo je eh, razumljena misija carine v mnogih državah. Sploh pa glede na raznolikost eh, in eh, raznovrstnost problematike, s katero se carinski organi ukvarjajo. Prav gotovo je eh, finančni vidik eh, tukaj pomemben zaščita finančnih interesov Unije za strani celine. Veliko dela je še pred mani in tukaj si ne delamo nobenih utvar. Najlepša hvala. Sedaj pa predajam besedo gospodu Gröblingu iz Olafa, ki bo govoril o boju proti goljofijam na področju tobaka. Izvolite. Yes, many thanks, uh, to the uh, najlepše hvala, da ste me povabili na to eh, razpravo. Vaš odbor, uh, Olaf, lahko res pripomore k tej razpravi. Mi smo ravno tako pripravili uh, študijo v obliki zelo enostavno brljivega dokumenta. Naj vas le spomnim, da je uh, Olaf uh, tisti, ki izvaja dvojno misijo. Naša misija je um, odkrivati, preiskovati in preprečevati goljofije z evropskimi sredstvi. Imamo pa tudi preiskovalni mandat eh, na evropski ravni, smo pa tudi politično telo oziroma pripravljamo politike, za boj proti goljofijam, zlasti na področju carin. Na to se bom tukaj osredotočil v svojih desetih minutah. Bom um, povedal, kaj počnemo na tem področju. Naj vam um, povem, da uporabljamo različne inštrumente v ta namen. some of the button. Huh? There you go. Of course. Pa smo. Najpomembnejši element je, da imamo uh, eh, modern razvit okvir. Uh, Kolega iz nemških carin nam je že omenil uh, ključno uredbo 2015-1525 in ta je bila uh, prenovljena pred kratkim, dopolnjena. Uh, In samo da vam dam en primer. Pred leti je stopilo veljavo ena sprememba in sedaj lahko na osnovi tega 95% vseh zabojnikov, ki prihajajo v Evropsko unijo, lahko pregledamo in spremljamo njihovo pot skozi naše območje, kar je zelo pomembno pri preprečevanju goljofij. Drugo orodje, ki ga imamo, kot so menili že kolegi, ampak ne delujemo samo uh, od znotraj, ampak tudi od zunaj oziroma mednarodno. In uh, dejansko uh, pokrivamo velik del uh, sveta, ker Olaf sodeluje v mednarodnih uh, carinskih preiskavah. Tretji instrument, ki ga imamo, ki je uh, novejše narave, uh, prvič uh, se ukvarjamo z uh, FCC protokolom, katerega je namen predvsem nadzor nad proizvodi, trgovine z proizvodi z tobakom. Novi protokol je začel veljati. Uh, prejšnji teden. Večina stranke je že ratificirala in omogoča boljši nadzor nad eh, spremembami v verigi dobave ter omogoča oziroma spodbuja mednarodno sodelovanje. That, um, uh, imamo tudi koordinirano sodelovanje Mm, spet na področju eh, trgovine z tobakom je lani eh, komisija pripravila akcijski načrt z eh, številom, številnimi operativnimi politikami, ukrepi, izvajanjem in tako dalje, zato da se odzovemo na ta pojav. Nekaj komentarjev smo danes že slišali. Eden od elementov v teh programu je, da imamo sedaj zunanje svetovalce, ki pripravljajo novo metodologijo, da se ne ukvarjajo le z eh, vrzeljmi v eh, carinah, ampak z celotnim paketom. Eh, mislim, da bodo izsledki te študije koristni tudi v širše namene na tem področju. nekako moji slajdi izginjajo z zaslona. Um, no, potem bom pa nadaljeval z svojo predstavitijo brez slajdov. Kakorkoli že, imamo um, informacijsko platformo. Uh, to je uh, platforma AFES, ki ima 8800 uporabnikov po vsem svetu, ki se ukvarjajo z eh, carinskimi goljufijami. Imamo eh, eh, kodirano komunikacijo, podatkovne baze in dobro sodelovanje, čisto na kratko. Potem pa šesta točka. Pred dvema letoma smo začeli z novo pobudo za izmenjavo analiz eh, podatkov med državami članicami. Eh, na ta način lahko bolje obravnavamo ogromne količine podatkov, ki so danes na voljo. In, eh, Zdi se mi, da je to eh, dober način tudi, kako se države članice in strokovnjaki med sabo izmenjujejo strokovna znanja. Naj še poudarim, da imamo tudi avtomatični eh, orodje za eh, spremljanje zabojnikov. To v bistvu pokriva pot iz zabojnikov glede na izvorno točka oziroma kraj. Ugotavljamo, odkot prihajajo zabojniki. Imamo tudi tobačni laboratorij, v katerem so vključeni predstavniki komisije in eh, strokovnjaki. To je neodvisno telo in ta laboratorij nam omogoča, da eh, povečujemo eh, serije tobačnih izdelkov iz različnih držav članic in jih uporabljamo v različnih ali istih preiskavah včasih potem pridemo do skupnega izvora zaseženih izdelkov. Zelo pomembno je, da eh, OLAF deluje tudi operativno na področju eh, carinskih skupnih operacij. Eh, v to so vključene države članice ali države članice in tretje države, pa tudi kolege iz eh, Svetovne carinske organizacije iz Europola. Te operacije se izvajajo vsako leto in eh, imamo dvojne rezultate. Eno je boljše čezmejno sodelovanje na dnevni ravni, še zlasti s kolegi iz Azije in druge. Drugič pa dobivamo tudi rezultate oziroma zasege na izpostavim v eni operaciji pred tremi tremi leti smo eh, eh, se osredotočili na rezervne dele za avtomobile. Države članice, države iz sosedstva in drugi agenti so sodelovali dve leti in eh, prišli so na dan z naslednjimi rezultati. V tem obdobju smo zasegli 70 tisoč ponarejenih rezervnih delov za avtomobile, pa tudi, eh, tudi 400 eh, tisoč eh, drugačnih izdelkov, kot so naprimer sončna očala, igrače, žvečilni gumi in tako dalje. Kot vidite, se tiho tapljenje spremenja oziroma diverzificira in pomembno je, da mu sledimo. Organiziramo tudi skupne carinske operacije, da pre gledujemo eh, nedovoljeno trgovino in eh, prepovedano trgovanje. Razen tega se ne osredotočamo le na eh, dobavno stran, ampak tudi na povpraševanje. To so pa nezakoniti trgi, dokler ljudje na njih kupujejo, potem bojo, bodo te trgi delovali. Zato smo tudi bolj sistematično začeli kvantificirati povpraševanje na področju trgovanja z nezakonitim tobakom, z eurobarometrom smo si pomagali, tako da smo eh, ugotovili, kakšno je splošno eh, videnje tega eh, trga v javnosti. Le 14 odstotkov vseh ankentinerjih je menilo, da je nezakonita trgovanje z eurobarometrom cigaretami je en glavnih eh, virov za financiranje organiziranega kriminala. Mislim, da sem uporabil svoj čas, ki mi je bil dan na voljo. Mislim pa, da je tudi komisija eh, bistveno pomagala državam članicam, jih je podprla v boju proti goljofijam. Imamo nove pravna urodja, nova um, IKT urodja in možnosti analize in za naslednjo finančno obdobje imamo uh, tudi možnost, da državam članicam na tem področju ponudimo tudi materialno oziroma resno finančno podporo. Hvala lepa. Predem dam besedo kolegom. Imam za vas vprašanje. Tukaj smo videli, kakšne vrste goljofij obstajajo kriminalci vedno iščejo nove načine goljufij. Mene pa zanima, kakšen je po vašem mnenju razvoj? Ali so zadeve stabilne, ali je trend naraščajoč, tudi če bi bil trend stabilen, ne bi bilo dobro. Zanima me, ali ukrepi, ki so bili sprejeti, omogočajo, da nekako zaezimo to dejavnost ali se zadeve samo še slabšajo? Za vprašanje, gospod predsednik, mislim, da je to zelo kompleksno področje, trend, dva trenda bi rad izposobil, ki gre sta v nasprotne smeri. Kot sem že omenil v predstavitvi, nezakonito trgovanje z tobakom, kar so izgube za države članice in tudi evropski proračun. Eh, stabilizira se, če ne celo zmanjšuje količina zaseženih izdelkov. Eh, zaradi našega sodelovanja, čezmejnega sodelovanja bo mogoče celo eh, iz, dosegli to, da se to trgovanje preseli iz Evropske unije v končni fazi. To je pa seveda samo premestitev tega problema na drugo moče. Če pa pogledamo eksponenčno rast eh, trgovine, procenti eh, so eh, ogromni, v desetinah se vsako leto obsegi povečujejo in glede na te trende bi lahko rekel, da se pravzaprav problemi zmanjšujejo. Hvala lepa. Zdaj pa še tretji krok. Pozdravljam gospoda Tilena iz podjetja Smith Detections in Kristjana van der Farena, on je generalni direktor belgijske carine. Pozdravljeni. Veselim se že vajnih prispevkov. Gospod Tilen bo začel, izvolite. Ja, Draga predsednika odbora, spoštovane poslanke in poslanci, hvala za to eh, priložnost, da vam predstavimo eh, tudi nekaj tehnologije, ki nam je danes na voljo, pa tudi tisto, ki jo pričakujemo v bližnji prihodnosti za boj proti carinskim goljofinam. Eh, prihajam iz podjetja Smith Detection, ki se je v bistvu največje eh, podjetje to vrstno za eh, preiskave oziroma odkrivanje v Evropi ali vsaj sedežem v Evropi in ki je element, glavni element v tej tehnologiji je pa ta, da potrebujemo sodelovanje z carinskimi organi. Z veseljem lahko povem, da se je to sodelovanje poglobilo in povečalo. Tudi v povezavi z tem, kar je bilo danes tukaj rečenega. Uh, eh, Smith Detection podjetje je globalno vodilno podjetje za proizvodnjo in uh, servisiranje tehnične opreme za pregledovanje in uh, skeniranje. To pa počnemo na. Uh, mejah, eh, v obramnem okviru, carinskem okviru. Cilj pa je seveda zmanjšati nevarnosti, ki je lahko se lahko tihotapljene, o katerem govorimo danes, pa tudi druge, naprimer eh, toksične komikalije, eh, umazane bombe, eksplozivi in drugo orožje tehnologija, ki dajemo carinskim organom in razvijamo v Evropi, to so raziskave in razvoj, eh, ki se izvajajo v eh, predvsem Franciji in Nemčiji, kjer imamo na tisoče zaposlenih. Študija je eh, že izpostavila, da so vsega, Eh, vedno bolj neustrezni sistemi za nadzor carine, ki so na voljo carinskim organom glede na eh, trenutno stanje in zato potrebujemo nove rešitve. Eh, mi smo podjetje, ki kotira na borzi 7 odstotkov, naših prihodkov pa naložimo v raziskave in razvoj, da bi našli te rešitve in se borili proti nevarnostim oziroma tveganjem, ki so vedno večja. Kje pa so ta eh, tveganja in kje se najbolj razvijajo, torej ne le na mejah in v lukah, kot smo že slišali, ampak eh, veliko se jih pojavlja v elektronskem trgovanju, eh, pri prometu z paketi in zlasti z paketi, ki prihajajo iz Azije del torej naših rešitev se ne osredotoča več na samo mejo, ampak tudi na tiste, ki eh, ponujajo rešitve. Če si pogledate eh, to sliko, vidite, da imamo različno tehnologijo, ki lahko eh, vključuje eh, luke, velike eh, zbiralnike eh, v lukah, potem na letališčih in seveda na po pošti. Tri tehnologije imamo, veliko carinskih organov jo že uporablja. Način pregleda skozi zbiralnike oziroma um, teh eh, prenosne eh, eh, prenosnike imamo nizko in visoko tehnologijo oziroma naprave, ki so povezani v sisteme. Ti sistemi so lahko mobilni ali pa fiksni imamo uh, fiksne aplikacije. Želim vam pokazati nek primer, kako to zgleda in tukaj, kar je že vidite, je označeno. O tem bom še govoril malo pozneje. Eh, tukaj ni več eh, bistven samo uh, um, programska oprema, ampak tudi uh, ne samo strojna, ampak tudi programska oprema. Avtomatično se odkrije pokriva tihotapljeno blago z temi napravami. Potem imamo um, tehnologijo screeninga oziroma pregledovanja. Um, to se razlikuje od eh, tehnologije za sledenje. Naprimer, če odkrijemo um, neko nevarnost, je mogoče lahko z nekimi besedami izvohamo. Imamo uh, za ta namen uh, naprave za spektrometrijo, uporabljamo centralne platforme, gre pa za odkrivanje uh, nekih nevarnosti, ki se prenašajo po zraku, toksične oziroma strupene uh, snovi, ki jih mogoče lahko uh, zavohamo. Uh, Um, smodnik in podobno. V zadnjih um, letih se ta tehnologija postaja vedno bolj zanimiva, pa pomembno je tudi za uh, zaščito samih uh, zaposlenih v carini, predno odpirajo nek zbiralnik, uh, imajo občutek, kaj lahko pričakujejo, da bodo v njem našli. Še eno tehnologijo naj izpostavim, to je um, digitalna tehnologija, mnogi so to omenili že danes tukaj. Ne ukvarjamo se le z materialom, z eh, strojnim vidikom in tistim, kar se tiho tapi, ampak eh, preučujemo tudi podatke, v njih iščemo informacije in vzorce, da lahko potem eh, na osnovi tega omogočimo omogočimo carinikom, da se odločijo, katere zbiralnike bodo pregledali ali ne. Skupaj delamo z uh, eh, VCO, se pravi Svetovno um, carinsko organizacijo in pripravljamo neko skupno tehnično platformo, ali kakor temu rečemo. Uporabljamo pa seveda tudi uh, umetno inteligenco, da bi lahko bile te eh, odločitve hitrejše in temelječe na bolj in boljši informiranosti in v to vključujemo tudi same carinske organe. Primeri um, uporabe umetne inteligence do sedaj so naprimer um, iskanje orožja ali um, nožev v eh, torbah, eh, to je sedaj bolje, se hitreje upravi in bolje z umetno inteligenco kot prej, ali pa odkrivanje tega pred vstopom v letalo in tudi organizacijami v Evropi delujem, eh, sodelujemo z to, da eh, razvijamo algoritme za cigarete, ki so eh, skrite v avtomobilih, ne samo v prtljažnikih, ampak v samih delih avtomobilov. Eh, tukaj vidite rdeče označene škatle. To so odkritje orožja, ki se z golim očesom ne morejo videti vendar ne gredemo samo blaga in uh, informacij, uh, tudi podatke uh, lahko uh, obdelujemo z umetno inteligenco in odkrijemo um, vzorce ter poskušamo uh, odkriti, eh, kako se mogoče zbiralniki, ki potujejo po določi poti, določeni poti, kako te predstavljajo, mora biti večjo nevarnost ali tveganje kot neki drugi zborniki, zbiralniki ali druge poti. Veliko uh, investiramo v uh, kibernetsko področje, delamo veliko z lokalnimi oblastmi, zlasti v Evropski uniji, zato da um, izpolnimo obstoječe standarde in tudi standarde, ki bodo nove postavljeni v prihodnje. Pri tem je veliko dela. Kakšne so naše izzive, ki je pred nami? E, imamo zelo širok nabor nevarnosti. CPR, um, kemični, biološki, Eh, jedrska in druge nevarnosti obstajajo in seveda imamo vedno upravka z vedno večjim številom tihotapcev. To eh, lahko obvladamo le z tesnim sodelovanjem z carinskimi organi, zaradi tega, ker eh, tehnologije enostavno zahtevajo deljenje podatkov, da bi lahko sistemi bolje delovali. To ni le. Um, interno razvita tehnologija, ampak povezovanje različnih eh, tehnologij, odkrivanje oziroma oblikovanje novih eh, algoritem, algoritmov, ki bodo prinesli rešitve, ki si jih želimo. Še nekaj naj izpostavim na hitro. E, imamo projekte, kot so Seaboard, Apple 3 to z našega vidika je, so uspešni projekti, več sodelovanja si želimo med industrijo, nami in carinskimi organi, če bo le možno. Naj uh, zaenkrat uh, se ustavim. Uh, zelo uh, smo se pripravljeni sodelovati z oblikovalci politik in še naprej sodelovati z carinskimi organi. Uh, ter eh, tako mm, pomagamo skupaj razviti tehnologijo tukaj v Evropi. Tukaj se, kot sem rekel, postavim in seveda odprt sem za vsa vprašanja. Hvala lepa. Kratko vprašanje, preden nadaljujemo. Ali lahko podjetje pomaga carinskim organom z rodarjenjem podatkov pri carinskih goljufijah. Ali tudi to storitev ponujate? Govorili ste o varnosti, ampak seveda je tudi to pomemben element. Yes. Odgovor je ja. To počnemo in uh, Eh, manjšem obsegu obstajajo taki projekti z carinskimi organi. V teh projektih se ukvarjamo z rodarjenjem podatkov o premiku blaga, eh, kakš, za kakšno blago gre, kakšnega tipa in kam je namenjamo. In uh, v, z umetno inteligenco uh, ugotavljamo, kako, kakšna je nevarnost. Potem se z evropskimi organi eh, ukvarjamo tudi z um, narkotiki, uh, kako, ki se pošiljajo v majhnih paketih ali uh, kovertah v Evropo. Kar je za nas pomembno pri uh, umetni uh, inteligenci in uh, masovnih podatkih je, da imamo, um, da nam je pomemben obseg um, in da želimo tehnologijo čim prej postaviti na trg. Hvala lepa. Zdaj pa besedo dobi gospod Vandervaren. Vendar preden boste spregovorili, nam želite pokazati še videoposnetek. Izvolite.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 To je bila odlična reklama za Olaf. Najlepše hvala za besedo. Prehajam na svojo predstavitev. Kot si je že razložil uh, Filip Grmot, naša misija je še vedno enaka ali več misij imamo. Torej, zbrati moramo eh, denar za Evropsko unijo in za zvezdno državo in moramo omogočiti trgovanje, eh, zaščititi in eh, omogočiti pa postajo vedno teže oziroma vedno pomembnejše. Leta 2016 smo bili priča v Bruslu terorističnim napadom. In mi kot carina smo morali odigrati svojo vlogo v boju proti terorizmu. Veliko misij torej imamo in vsak dan, vsako leto pa uh, so naše misije širje, tudi iz Evropske unije, recimo uh, kulturna uh, dediščina pod morjem je tudi ena od naših nalog oziroma misij, ki jo moramo izpeljati. Uh, Izzivi se torej po eni strani povečujejo, povečuje se trgovanje, obseg trgovanja. E, Sočeni smo z e, velikimi zasegi cigaret v Luki Antwerpen. Smo e, lani zasegli 50 ton kokaina, 40 odstotkov se v Evropsko unijo kokaina uvozi. In ki se ga v Evropi uvozi, je bilo zaseženih nažalost v Belgiji. Uporabljamo različno tehnologijo pri tem in da vam predstavim samo dve glavni eh, tehnologiji iz operacijskega. Imamo radijacijski um, eh, monitorje. Um, To je eh, projekt, ki smo ga v Evropi začeli po letu 2011 skupaj z ZDA in v Antwerpnu 100% vseh eh, zbiralnikov, ki vstopajo in izstopajo iz luke, eh, je skeniranih. Potem pa imamo rentgenske skenerje. Kot je že gospod Tilen iz Smith Detection razlogov. In potem je to uh, razširjeno v um, um, različnih uh, lukah. Uh, vi imamo uh, fiksno strukturo za skeniranje in mobilno strukturo za skeniranje. Tisto, kar ste videli v videu, je um, nekaj, kar je financiral Olaf. To nam je res bilo veliko pomoč pri odkrivanju, katero opremo potrebujemo, da smo se lažje odločili, eh, kaj pravzaprav eh, potrebujemo in kako naj se to financira. Mogoče se to težko bere, ampak rezultate dosegamo. Eh, imamo posebne naprave za pregledovanje, še vedno pa je tukaj nekaj problemov. Sprvo je tukaj tehnično pregledovanje oziroma skeniranje opreme. Vsaka eh, država upravlja isto analizo, nobenega eh, screeninga pa ni na evropski eh, ravni torej pomeni, da eh, tehnično pregledovanje obstaja v različnih državah in potem se odloča, kaj se bo kupilo pri proračunu. In tudi za podporo Olafa se ukvarjamo z eh, tem, kako financirati projekte kontinuirano. Eh, seveda tukaj je potem proces javnih nabav. In eh, te se razlikujejo na nacionalni ravni. Recimo v Belgiji kupujemo um, skenerje iz um, Smica, iz podjetja. Eh, tri smo recimo kupili iz Nizozemske, pet iz Nemčije. In lahko se vprašamo, zakaj ne bi uh, mogli imeti naprave iz večjega, iz različnih delov Evrope. Zakaj nam to eh, sistem javnih naročil ne omogoča? Dobre rezultate smo dosegli na tem področju, ampak eh, pri tehničnem pregledovanju in javnih naročilih pa eh, belgijska carina si postavlja vprašanje, ali ne bi mogli imeti tukaj več evropskega sodelovanja ali bolj evropsko dimenzijo. Potem, glede same eh, študije, eh, ki sem jo naročil in ki se eh, financira z strani Evropske komisije in službe za strukturne reforme, Eh, tukaj smo dosegli spet dobre rezultate, ampak eh, veliko več moramo še narediti, še zlasti eh, v Luki Antwerpen, kjer je ogromno nezakonitega uvoza drog. In eh, obstaja tudi študija, ki jo je financirala Evropska komisija katere cilj je ugotoviti, ali lahko vsi eh, Eh, zbirniki, zabojniki, ki prihajajo in odhajajo iz Evropske unije v Antwerpu, ali se lahko vsi eh, skenirajo. Zakaj? Obstaja namreč sedaj na voljo umetna inteligenca in pomembno je, da ugotovimo, kako se razvija tehnologija. Umetna inteligenca nam bo sedaj omogočila, da procesiramo na milijone slik, v računalniku in to potem ne bo več delo carinikov. Ta tehnologija še ni na voljo. To je tehnologija, ki se razvija v privatnem oziroma zasebnem sektorju. To je pa povezano tudi z finančnimi sredstvi Evropske unije ter varnostnimi vidiki za naše družbe. Če si eh, pogledamo, kako se razvija trg, naprimer na Kitajskem, ogromno investirajo eh, v ta namen, eh, vključujejo se univerze, torej akademski svet v razvoj umetne inteligence. In kot je že rekel moj kolega, umetnost, umetna inteligenca zahteva ogromno podatkov na milijone slik in veliko inženirjev, eh, ki pri tem na tem dela. In po mojem mnenju se to lahko izvede oziroma to lahko izvedemo le, če sodelujemo, če vključujemo podjetja, ki jim bomo zagotovljali potrebne slike za to, da razvijajo umetno inteligenco končni rezultati tega, eh, te študije bo to na voljo konec aprila, to je evropski um, projekt in to bomo, te rezultate se bomo lahko delili z Evropskim parlamentom, svetom in komisijo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj pa bomo začeli krok vprašanj in odgovorov, nekoliko že zamujamo. Začel bi s kratkim vprašanjem. Problem je, tako se je izkazalo, da podatke in informacije sicer imamo, ampak eh, izmenjava teh podatkov ne poteka tako, kot bi morala. To je vprašanje za komisijo in za kolega iz eh, nemškega carinskega organa. Zanima me, ali menite, da bi se lahko kaj premaknilo na ravni držav članic? Kako bi lahko poskrbeli, da bi zagotovili harmonizacijo carinskih struktur? Izvolite. Äh, Mogoče bi bila komisija prva. Najlepša hvala. Vprašanje, ki ste ga zastavili, je zelo široko. Prvo moramo reči, da se povsem zavedamo potrebe po inštrumentih in da obstajajo različni pravni vidike glede izmenjave informacij, še zlasti v zadnjem času glede davčnimi in eh, carinskimi organi, med temi organi ampak eh, seveda ne pozabimo še tukaj na Europol in druge organe pregona. Jasne in praktične odgovore potrebujemo v pravnem smislu in tudi sicer, če naj bodo te izmenjave ustrezne, izmenjave podatkov. Potem so tukaj še eh, vidiki. Um, interoperabilnosti in sledljivosti, vključevanja interoperabilnosti med policijskimi sistemi in carinskimi sistemi na, kateri, na nekaterih določenih področjih. Mislim, da obstaja pripravljenost oziroma volja, da si na mnogih področjih izmenjujemo informacije, ampak obstaja tudi neke vrste rezerva pri eh, pravnih podlagah. Eh, pa tudi določeni teritorijalni pomisleki. Pomembno je, da obstajajo pač neke skupne, eh, skupni cilji, da se tega zavedamo. Prej nisem sicer omenil glede programov za financiranje carin. Eh, imamo eh, veliko pobudo v, okvir, v okviru današnje, eh, finančnega okvira okvirnega eh, programa za uh, financiranje uh, teh organov za, v okviru 3 milijard uh, evrov. Uh, torej imamo uh, možnost, da z evropskim pristopom omogočimo standardizacijo in zelo uh, pomembno je, da uh, to izpeljamo čim prej, če se tako uh, so zakonodajalca odločita. Uh, v primeru Selvat in tudi Euroves, ki sem jo menil prej, eh, je res, da če imamo instrumente in pobudo, bomo lahko skupaj delali. Je pa to težka naloga, z katero se moramo stalno ukvarjati. Hvala. Ker nimamo več veliko časa, dajem besedo predsednici. Zanima me, kdo ne sodeluje v Eurofisku, katere države članice. In vedeti želim tudi, kaj počne komisija za to, da bi spodbojali infrastrukturo, ki jo financira EU. Torej, kako se izvaja nadzor, kako se poroča o tem, kako smo lahko prepričani, da neka naprava deluje tudi po več letih kajti namen je, da bi naprave delovale dolgo. Slišali smo, da ste obiskali neke meje, polsko, bolgarsko in grško mejo, tudi mi smo to obiskali, te meje in mi smo si ustvarili svoje vtise. Hvala za odgovore. Thank you. I, I, I think, Chair, you're. Hvala. Ja, sprašujete, kako nadaljevati. In tukaj imamo tudi mi pomislek. Naprimer, primer Sabat. V enem trenutku je treba te um, koordinacijske napore udejaniti, če lahko temu tako rečem, manifestirati. Um, koordinacija v neki evropski strukturi bo postala stalna. In to se je že večkrat povedalo. Več let to že izpostavljamo glede nabav um, informacijskih sistemov in učinkovitosti, ki se lahko na ta način doseže, namreč za centralizacijo um, informatike. Ampak tukaj se postavlja potem ogromno vprašanj glede vloge posameznih deležnikov. Eh, v naših razpravah v zadnjih dveh letih nismo prišli preveč daleč. Nimamo jasnega eh, pristopa, kako nadaljevati. Glede vprašanja o Eurofisku ne morem imenovati eh, vseh držav članic, vam pa lahko seveda naknadno dostavim poln seznam. Najlepše hvala. E, predno zaključimo vsem, ki ste sodelovali, ki ste dali svoj prispevek. Mislim, da je to zelo dobra analiza. Slišali smo e, pragmatična priporočila e, in upam, da se bomo čim več lahko udejanili oziroma implementirali če bo volja obstajala. Še zadnje vprašanje glede tehnologije. Vsi vemo, da imamo problem tudi vezano na Brexit. Vprašanje. Eh, varovala na irski meji. Um, ko govorimo o tehnologijah, ki se že uporabljajo, pa tudi tistih, ki se šele razvijajo, kaj se vam zdi? V naslednjih nekaj letih se bomo, ne, ne dneh, ampak letih, naj bi se znašli v položaju, kjer moramo zavarovati mejo med Republiko Irsko in Severno Irsko, ki potem ne bo več članica Evropske unije brez fizične meje. Ali mislite, da je to realno? Um, yeah, very good question. Hm, zelo dobro vprašanje. Mislim, da gre tukaj tehnološko gledano, je to možno obstaja uh, veliko elementov, ne samo v tem prostoru, ampak tudi v drugih uh, prostorih, kjer je omogočeno uh, je pregledovanje uh, ljudi in nevarnosti brez uh, fizičnih uh, barijer. Naprimer, ko vidite ljudi v vrsti na uh, letališčih, ko čakajo na varnostni pregled, to, bi bilo to recimo ne mogoče na odprtem. V zaprtem prostoru pa je mogoče. Predvsem gre za izmenjavo podatkov med vključenimi državami, to je ena zadeva in potem imamo še ta uh, okvir, ki je bil omenjen prej, katere podatke se lahko izmenjuje in kako. Ja, dank, Hvala lepa. Tudi jaz se želim zahvaliti vsem ki ste sodelovali v javni predstavitvi, najprej raziskovalcem za predstavitev, pa tudi vsem drugim govornikom. Hvala in nasvidenje. Hvala lepo, zdaj smo na koncu te točke. Prav gotovo bomo ostali v stiku. Hvala, bilo je zelo zanimivo. Lepo prosim, da mi poveste, kdo nas sodeluje pri Eurofisku. Vem, da ne smete imenovati uh, držav, ki ne sodelujejo. Vem, katere imam jaz v mislih, to so tisti običajni osumljenci. Zdaj pa bomo nadaljevali, ko se bo situacija v dvorani nekoliko umirila. Imamo predstavitev rumunskega kandidata v okviru delne zamenjave članov računskega sodišča, gospod eh, Štefan bo prvi, ampak najprej bomo.